Žal. Še enkrat začenjamo svoje delo, tako da se moramo spomniti na žrtve mednarodnega terorizma. To sedaj postaja za nas uh, žalostna uh, realnost. Tokrat sta dve ženski bili žrtvi in ta izbira ni naključna. Eh, enakopravnost žensk in moških, za katero smo se tako borili v evropski civilizaciji, je sedaj nekaj kreden napadenega. To je značilnost, ki je najbolj značilna za naš način življenja in razmišljanja. Z napadom na ženske se želi napasti tisto, kar nam je najbolj pri srcu, v imenu parlamenta želim izreči sožalje družinam teh dveh žensk, nedožnih žensk, ki ste bili včeraj ubiti v Marseju. In želimo tudi izreči sožalje eh, temu francoskemu mestu in evropskemu mestu. In mi smo odločeni, da bomo branili vrednote, v katere verjamemo ne bomo slonili glave, ne bomo spremenili našega načina življenja. In borili se bomo, dokler ne bomo premagali terorizma. Pred nekaj minutami. je Iziz dal sporočilo in prevzel uh, odgovornost za to, kar se danes zgodilo v Las Vegasu. Eh, nihče več eh, ne, ne bo mogel razumeti, kako lahko nekdo stori nekaj tako grozljivega drugim ljudem. In sicer eh, tu ne gre za tipičen vzor terorizma, vendar želim v našem imenu izreči naše sožalje, našo solidarnost z vsemi tistimi, ki so bili udeleženi v tem tragičnem dogodku vsi razumemo tiste, ki žrtvujejo za svojimi svojci, ki so v tako grozljivih okoliščinah umrli. Hvala reševalnim službam, ki so se pogumno odzvali za to, da so, da so pomagali svojim rojakom. Naj spomnim še na žrtve atentata, ki so se zgodili v soboto v Edmontonu v Kadi. Prosim vas za minuto molka v spomin na vse te nedolžne žrtve. dichiaro ripresa la sessione del nadaljujemo s plenarnim zasedanjem ki smo ga prekinili štirinajstega septembra dva tisoč sedemnajst zapisnik in sprejeta besedila zasedanja štirinajstega septembra so na voljo imamo kakšne komentarje potem